zasedanje, ki se je zaključilo 3. Febru, 3. Eh, februarja, ponovno odpiramo. Zapisnik in besedila z dne 3. februarja smo razdelili, ali ima kdo kakšne pripombe k temu zapisniku ali k sprejetim besedilom. Ne, torej je zapisnik sprejet. Spen gospodje. Naslednja sporočila imamo v zvezi z današnjim srečanjem. Danes smo oprli oči na južno sosedstvo.